Gospod predsednik. Otvaram posiedzenie. Dobro jutro, nadaljujemo z našim zasedanjem. Med glasovanjem včeraj na plenarnem zasedanju je bilo govora o členih 56 in 57 odbora AFCON. To je bilo najavljeno 14. februarja 2011. Na podlagi člena 211 poslovnika ni bilo nobenih nasprotovanj in zato se to tolmačenje smatra za sprejeto. Zaradi tega naj bi glasovanje o enotnem postopku za pridobitev dovoljenja za bivanje za delo umaknili z dnevnega reda. Kot verjetno že veste, gre za zadevo, ki je od njej tekla zelo burna razprava, zdaj pa imamo jasno tolmačenje v zvezi s tem. Sedaj pa dnevni red. Izjava sveta in komisije glede poročila o napredku Hrvaške 2010. Včeraj sem imel sestanek z hrvaško premijejko. Sodeloval je tudi gospod Hanes Svoboda ter tudi predsednik delegacije s Hrvaško Gunnar Hökmark. Pogovarjali smo se o napredku, ki ga je Hrvaška dosegla na poti k Evropski uniji in moram reči, da me zelo veseli, da danes lahko skupaj z vsemi kolegi razpravljamo o tem, kakšen je bil napredek in kakšna bo prihodnost te države v tem kontekstu. Veseli me tudi, da je z nami komisar Fule. Sedaj pa besedo najprej dajem gospodu Janošu Martoniju. On je namreč resorni minister in pristojen za to področje v okviru mačarskega predsedovanja. mačarsko predsedovanje tej zadevi pripisuje velik pomen. Izvolite. Ja, Gospod Martoni, beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. V imenu predsedstva Evropske unije Mi je v še zlasti veliko veselje, da danes lahko spregovorim na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.